predlagal, da komisija enako ukrepa tudi kar zadeva gospod Kros in da morda obe instituciji ukrepata sočasno. Rad bi tudi obrnaval vprašanje, ki nas vse, mislim, da zelo skrbi. Gre za mladega salskega novinarja Hamza Kažgarja. Ta mladi novinar je bil obtožen v Maleziji zaradi blasfemičnih izjav na svojem Twitter računu izročili so ga Saudski Arabiji, zdaj je v Saudski Arabiji in zaradi teh eh, bogoskronskih eh, izjav mu zdaj grozi smrtna kazen. Dejstvo je, da je potrebno spoštovati verska občutja vsakega posameznika, ampak svoboda mišljenja in eh, svoboda izražanja je tudi pomembna vrednota, ki jo vsi ščitimo. Če je nek mladi novinar podal neko izjavo o neki pesmi v Saudski Arabiji na svojem Twitter računu in da ga zato obsodijo na smrt, to je nespremljivo in zato bomo storili vse, da to smrtno kazen tudi preprečimo. Prav tako so me številni kolegi tekom konca tedna in tudi danes opozorili, da nizozemska stranka PVV postavlja spletno stran, na kateri Eh, pozivajo k podajanju pretožb proti posameznikom iz eh, vzhodnoevropskih držav in iz tretjih držav, ki naj bi oduzemali delovna mesta mačarskim, prosite, nizozemskim državljanom. Eh, več kritičnih besed je bilo izrečenih že na temo te spede strani. Rečeno je bilo, da smo odprt kontinent, kjer se vsi lahko prosto gibamo in delamo tam, kjer želimo in kakor želimo in sam bom ne glede na to, da ne poznam te spetne strani, to vendarle preučil na zahtevo večjih kolegov in eh, marca imamo tudi načrtovan pogovor s premijem Rutejem in o tem bomo takrat tudi spregovorili. Sploh upoštevajo to, kar je dejala komisarka Redingova na ta račun. Gospa Wortman-Kol. Hvala lepa, gospod predsednik. Na nizozemskem je bila ustanovljena še ena spletna stran, propolen.nl, na kateri lahko vsi izrazijo svoje nestrinjenje s eh, videnjem PVV, tako da vsi tisti, ki želijo izraziti svojo solidarnost z polskimi državljani, to lahko storijo na omenjeni spletni strani. Hvala lepa, gospod Vortman Kol, gospod Speroni, izvolite. presidente abbiamo sentito la difesa Hvala lepa, gospod predsednik. Slišal sem, slišal sem vas eh, zagovarjati svobodo mišljenja saudskega novinarja in zdi se, da želite cenzurirati spletno stran PVV in pa mađarske novinarje. Torej, če imamo že svobodo govora, potem naj ta velja za vse.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 PVV, ki ljudi pozivajo k temu, da ne anonimno podajajo pritožbe na račun drugih državljanov EU. To je resnično nekaj, kar bi morala nizozemska vlada ustrezno obravnavati in se od tega tudi ustrezno distancirati. Ja, moram reči, da so me številni kolegi nagovorili ravno s tem v zvezi. Sam ne poznam te spletne strani, zbral bomo vse potrebne informacije, stopimo v stik tudi z gospodinjem in bo potrebi tudi z odborom za državljanske svoboščine in jih prosim, da tudi oni obravnavajo to zadevo. Bi pa vsem priporočil, da sledimo priporočilu gospe Wortman, koliko te na tarčin lahko naredimo nekaj dokumentiranega. Tako, če ni več pripomp na dnevni red, potem mislim, da se lahko kar lotimo osebinsko dnevnega reda. Najprej razmerje brezdomcev v Evropi zaradi vala hladnega.